Ja. Prvi podpredsednik um, doma predstavnikov uh, iraškega parlamenta. Ugotavljam, da napredek v Iraku na področju varnosti in spoštovanja prava, tako kot dokazujo tudi pokrajinske volitve, ki so potekale januarja tega leta to je dober znak in upamo torej, da v kratkem bomo lahko presegli težave, eh, s katerimi eh, se spopada ta država. In lahko ste gotovi, da Evropska unija in ta parlament vam bodo vedno stali ob strani, zato da vam pomagajo pri utrjevanju miru, demokracije in stabilnosti kar eh, kot eh, katera koli država na svetu, kar mora obstajati tudi v Iraku. Upam, da srečanja tu v parlamentu bodo pozitivna in plodna za vas in upam, da tudi s pomočjo teh srečanj bomo lahko še bolj utrdili eh, torej vezi, ki povezujejo naša dva parlamenta. Prehajamo zdaj na obravnavo, eh, na priporočilo za drugo obravnavo, torej skvalificirano večino eh, o skupnem stališču sveta in eh, parlamenta, o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov.